preprosto odpovedati se svojim odgovornostim, da odgovorimo tudi na njihove želje. Hvala. Kari... Hvala lepa, kolegice in kolegi. Z veseljem vas obveščam o tem, da ko gre za medparlamentarna srečanja, je tudi iz Kitajske ljudske skupščine na obisku posebna delegacija in sicer ob 15.30 priložnosti 29. srečanja medparlamentarne skupščine Evropska unija Kitajska. Tako da toplo pozdravljam vse člane te delegacije. Putin, višeprezidente. Podpredsednik komisije za zonanje zadeve v nacionalni skupščini Ljudske republike Kitajske. In Šenco Rivellini, deputat. Poslanec v Evropskem parlamentu. Ona dva so predsedujeta tej 9, temu 29 srečanju med obema parlamentoma, med Evropskim parlamentom Evropski in Kitajskim parlamentom. Evropski parlament je zelo zadovoljen s tem sodelovanjem, ki traja že precej časa in poteka dobro. Ta novo srečanje pa bo še ukrepilo stike z vsemi poslanci in nam omogočilo tudi, da se poglobljeno pogovorimo o tistih temah, ki so v skupnem interesu Evropske unije in Ljudske republike Kitajske. Tako da čestitke vsem članom obeh delegacij za vsa srečanja, ki potekajo. Hvala lepa vsem, kaj ti vi pomembno prispevate tudi k približevanju obeh institucij. Hvala. Ora, per il Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine GUE NGL, kolega Šolc za dve minuti in pol. Frau Präsidentin. Gospa predsedujoča, visoka predstavnica in podpredsednica komisije. V Evropskem parlamentu redno razpravljamo o odnosu med Evropsko unijo in Rusko federacijo. V imenu moje politične skupine sem predlagal eh, osnutek resolucije in eh, podprl sem resolucijo parlamenta kljub vsem pomanjkljivosti, ki jih vsebuje. Naj pa še podarim nekaj. To je bil prvi vrh po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe in sploh iz tega razloga je Rusija računala na drugačno vlogo Evropske unije. Za Rusijo je Evropska unija naravni strateški partner s katerim je povezana z skupnimi vrednotami in spomnil bi vas na to, da je februarja 2010 Ruska federacija kot zadnja 47 držav članic Evro Sveta Evrope ratificirala uh, protokol k uh, listini človekovih pravic in pokazala, da deli naše skupne evropske vrednote. Rusija je dosegla tudi določen napredek, kar se teva odpravljanje vizumov. Pogajanja pa potekajo že sedem let eh, in še vedno nismo prišli do konkretnih rezultatov, kar je prav tako treba povdariti. Eh, strinjam se s tem, da z ponudbo partnerstva za modernizacijo mm, delamo korak eh, v smer boljšega partnerstva, vendar to po mojem mnenju ne zadostuje. Sploh zato, ker je Evropski centr za reforme. posredovanje, ne namerava posredovati tehnologije državam, s katerimi sodeluje Rusija. Mislim, da to ni dovolj široko sodelovanje, pa tudi ne na področju malih in srednjih podjetij, ki nosijo velike delež eh, gospodarskega razvoja. Zakaj so rezultati eh, teh eh, srečanj, ki se dogajajo tako pogosto, tako skromen? Težava je še vedno premostitev eh, vzajemnega nezaupanja. Premalo imamo retorike, premalo imamo resnih projektov, ki bi jih izvajali v, na vseh področjih, tudi družbenega kulturnega življenja. Dovolite še eno pripombo. Energija in okolje sta središnji temi za reševanje problemov in vzpostavljanje boljšega odnosa med Evropsko unijo in Rusko federacijo. Pogosto ta instrument uporabljamo kot pozitiven element za vzpostavljanje zaupanja, ampak sploh na področju energetike prihaja pogosto do nesporazumov in to vprašanje bi morali rešiti. Hvala lepa. Evropa, Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine EFD kolega Provera za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rusija bo strateško zelo pomemben partner za Evropsko unijo. Zato je zelo pomembno, da dosežemo dogovor o širše zastavljenem sporazumu o sodelovanju. To je pomembno tudi za evropsko zunanjo politiko, kajti s tem bi z Moskvo vzpostavili sodelovanje na vseh področjih. V mislih imam dvostransko trgovino, liberalizacijo vizumskega režima, nadzor nad zakonitim priseljevanjem, boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, podnebne spremembe, celo vprašanja, kot so naprimer iranski jedrski program, doseganje miru na Kaukazu, bližnje vzhodni mirovni proces. To so nujne teme. Evropska unija mora na področju energije odpraviti nekatere predsotke in biti bolj konkretna in koherentna. Če želimo rešiti problem, varnega skrbovanja z energijo, potem moramo razumeti, da ima južni tok dodano vrednost, kajti predstavlja gotov vir za energetske vire za prihodnja leta. Rusija je pomemben partner, zato mora Evropska unija delovati na dveh različnih ravneh. Po eni strani se moramo sicer soočiti s različnimi ideali in vrednotami, po drugi strani pa moramo vzpostaviti dobro odnose med obima državama. Hvala. Per, eh, in iskri... Hvala lepa, sedaj pa kolega Le Pen za dve minuti in pol. Gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica, vesel sem, da je prišlo do nove dinamike pri tem partnerstvu za modernizacijo. Vesel sem, da je to partnerstvo zelo pragmatično. Mislim, da bi morali podariti v tem okviru to, kako pomemben geostrateški partner je Rusija za Evropsko unijo. Zato čestitam tudi za pozitivne predloge glede sodelovanja z Rusijo, tudi ko gre za obvladovanje kriz. Nekaj pripomb pa vseeno imam. Glede na to, da so unijine zahteve vedno jasno izpostavljene, še vedno ugotavljamo, da zahteve partnerjev podcenjujemo, tudi na področju energetike. Če si pogledate, kaj se je dogajalo z vzhodnim partnerstvom, da smo se tam obnašali predvsej bolj atlantistično. Mislim, da bi države članice morale bolj zagovarjati Evropsko unijo, se boriti proti boju oziroma se boriti proti kršenju človekovih pravic. Poglejte si, kaj se dogaja na kitajskem. Tam ustrajno zahtevamo pravno državo, pa naj si gre za minimalne socialne standarde, ki jih Evropska unija zahteva, predvsem pa je hecno, da zahtevamo take standarde v tretjih državah glede na to, kako so pri nas delavci brezposelni. Glede vrha pa naj povem, da je Rusija uložila veliko dela v to, da odpravi zločince. Trenutna Ruska konfederacija je sicer izšla iz vsega tega z dvignjeno glavo na vkljub težavam, vseeno pa kar nekaj izzivov še čaka. Dobro bi bilo, če Evropska unija, ki je sicer zelo glasna glede doseganja ciljev in ima na voljo ogromno sredstev za doseganje letih, pa jih ne doseže, bila malo bolj ponižna do Rusije. Sovjetska zveza je bila bolj komunistična, in takrat bi morali bolj pogosto ukrepati. Vendar tisti, ki so enostransko zahtevali razorožitev z Zahoda, se mi zdi, da niso danes dovolj pogumni, ko govorijo o novem partnerstvu Evropske unije z Rusijo. Ko je bil na oblasti Gorbačov, ste bili bolj glasni. Upam, da se bodo kmalo objavili tudi tajni arhivi v Sovjetski zvezi. To so arhivi, ki bi jih moral imeti na razpolago tudi tožilec. Na podlagi teh arhivov bomo lahko tudi potrdili, da je ob koncu hladne vojne, ko je bil na oblasti Vrbačov, bilo storjenih tudi veliko napak in da se ne bi preveč ponavljal, Rusija je pomemben strateški partner za Evropsko unijo, zato je treba te odnose okrepiti. To bo koristilo obema stranema, ta država je veliko bližje Evropski uniji, kulturno, civilizacijsko, zgodovinsko, geografsko gledano, imamo skupne interese, skupna tveganja in s to državo smo si veliko bližje kot z drugimi državami, za katere zahtevate dostop v Evropsko unijo. Hvala. Grazie, diamo ora la... Hvala lepa. Sedaj pa dajemo besedo še ostalim govornikom. Prosim vas, da se držite do deljenega časa, kaj ti zamujamo. Za dve minuti. Najprej gospa Omen Reuten. Hvala lepa, dragi kolegi, gospa Ashton. Predvsem bi se rada zahvalila tistim kolegom, ki so delali na tem, da bi dobili jasno resolucijo Evropskega parlamenta. V naši resoluciji je kar nekaj kritičnih eh, pripomb in kot je povedalo že nekaj govornikov pred menoj, smo tudi mi mnenja, da so skromni rezultati izraz tega, da Rusija raje sodeluje na bilateralni ravni kot eh, z Evropsko unijo. In tudi mi v Evropski uniji ne govorimo v en glas. Kakšni so vaši občutki glede tega vrha? Imate dejansko občutek, da ste lahko povedali evropsko mnenje in potem še štiri vprašanja? A ste sploh govorili o partnerskem sporazumu? Zdi se mi pomembno, da dobimo pravno zavezujočo pogodbo, ki bo šla dlje kot eh, samo sklepanje dogovorov glede energetskih vprašanj. Treba je vključiti tudi človekove pravice in svoboščine. Vprašanje je tudi, ali takšni partnerski sporozum sploh predstavlja prioriteto za vas ali pa za Rusijo. Tukaj se čutim izključeno kot eh, članica Evropskega parlamenta. Seveda je mogoče sodelovati in sodelovanje določiti skupne cilje. Ne vem pa, kaj je ta nova pobuda. O tem bi se rada pogovorila z vami. Eh, preden je bilo to sprejeto, kar zadeva sporozum o modernizaciji, partnerstvo za modernizacijo. Sploh, kar zadeva boj proti korupciji, je to zelo pomembno področje pri štirih skupnih prostorih. Je treba povedati, da je ta novi sporozum o partnerstvu za modernizacijo enak kot sporozumi, ki smo jih sklepali prej na teh področjih, na teh skupnih prostorih treba se je zauzemati bolj za spoštovanje človekovih eh, pravic. Te spremembe bi morali obravnavati skupaj za poročilom. Okay. Se upravičujem, ampak besedo vam bom vzela, zato ker res ne smete preseči predvidenega časa za več kot 40 sekund. Kolega Svoboda za minuto in pol. Danke, Frau Präsidentin, Frau Hohe. Hvala predsedujoča, gospa visoka predstavnica. Hvala za vaše poročilo, ki je jasno, odkrito in pokazalo, kako pomembno je, da z Rusijo spostavimo partnerstvo. Želel bi si, da bi se razvijalo strateško partnerstvo z Rusijo. Povedati pa moram, da je Rusija partner, ki se ne drži vedno vseh pogodb in sporazumov, tudi kar zadeva Gruzijo. In kot nekdo, ki je bil kritičen glede aktivnosti Gruzije v zadnji vojni, moram pa povedati z obžalovanjem, da se Rusija ne drži dogovora. To slabša in šivi položaj Rusije v tem prostoru, eh, kar zadeva prispevanje k miru. K miru. Če si pogledamo, kaj se dogaja v Kirgiziji, je tam eh, kritično stanje in prav gotovo bi bilo dobro, če bi Rusija sodelovala pri reševanju problema. Na srečo je Rusija povdarila, da to želi storiti samo v sodelovanju z Združenimi narodi. Jasno mora biti, želimo si Rusijo kot partnerico, kot strateško partnerico, vendar pa mora Rusija sprijeti in se držati naših pravil, skupnih pravil, za katere smo se dogovorili. In še zadnje ker to še nišče ni omenil, veseli me pozitivni razvoj odnosov med Rusijo in Ukrajino, vendar to ne bi smelo prepričevati izboljševanja odnosov Evropske unije z Ukrajino. Oboje je združljivo. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa za minuto in pol. Kolega Lambsdorff. Eh, Gospa podpredsednica, kar je Eh, rekel kolega Svoboda, zdaj je tudi stališče naše politične skupine, želimo si strateško partnerstvo za Rusijo, vendar smo tudi mnenja, da tega partnerstva nimamo. Na osnovi vrednot, ki jih ne delimo za Rusijo, nismo mogli vzpostaviti srdiškega partnerstva za to državo. Vendar pa mislim, da imamo tukaj znake upanja in to je velika priložnost zlog eh, za vaš mandat, gospa baronica Enšten, kar pre, vaši predhodniki niso imeli. V Rusiji vidimo zahodno politiko, ki postaja bolj konstruktivna, kot smo jo videli v preteklosti, reševanje menih problemov z Norveško v arktičnem prostoru. To je bil težek korak. Sporazum eh, z Ukrajino glede eh, baze v Sevastopolu in uh, oskrba z plinom. To so pozitivne zadeve, ki bodo stabilizirali oskrbo s plinom v Evropski uniji in še nekaj, kar zadeva tragedijo v Smolensku. Eh, tudi tukaj je bilo storjenega marsikaj dobrega, to so vse koraki, ki jih je treba pozdraviti. Eh, Rusija je tudi oddajala eh, film Katin Andžija Vajde, kar nam daje upati. Ta zahodna politika izhaja tudi iz tega, da je Rusija med tem spoznala, da so njene priložnosti na zahodu in na jugu, tudi kar zadeva Iran in ostale države v tem prostoru, tako je dober sporozum oziroma skupna izjava, kar zadeva položaj v Iranu. Upajmo na izboljšanje odnosov, upajmo, da bomo napredovali pri vzpostavljanju strateškega partnerstva. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Hautala za eno minuto. Kiitos arvoisa puhemies haluaisin kiittää lämpimästi korkeaa. Visoki predstavnici in celotni skupini, ki je bila v Rostovu na Donu, bi želeli izraziti zahvalo za upravljeno delo. Veseli me, da o teh vprašanjih eh, razpravljamo. Kot ste dejali, imamo pozitivne znake, pa tudi razloge za zaskrbljenost. In Evropski parlament mora v svoje resolucije vse te probleme tudi omeniti, kar je bilo že povedano, imamo dobro sodelovanje med eh, Evropskim parlamentom, svetom in komisijo in na ta način moramo delovati tudi naprej. Komisarki Valström bi se zahvalila eh, zato, ker je omenjena zelo individualni primer kršitve človekovih pravic, primer Manicki, to je zastrašujoč eh, primer tega, kako človek, ki želi se boriti za človekove pravice, izgubi življenje. Ne smemo zapirati oči pred dejstvom, da v Rostovu nivladne organizacije niso mogle sodelovati in izraziti svojega mnenja. Če tudi imamo 31. člen eh, ustavne listine, ki zagotavlja to pravico. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa kolega Kurski. Hvala, gospod predsedujoča. Moskva je spoznala, da če ne bo posodobila svojega dostopa do zahodne tehnologije, potem nima možnosti, da bi ujela evropsko poprečje. Evropska unija bi to morala izkoristiti, ampak tega ne počne. Rezultati vrha so bili precej nezadovoljujoči in mislim, da se bo to nadaljevalo dokler Evropska unija ne bo prevzela tveganja, sprejela ostrejših stališč in podprla določenih urednot. Zato bi moralo novo partnerstvo z Rusijo vključevati določene klauzule o človekovih pravicah. To bi morali zapisati jasno, zato da bo Rusija vedela, da nima možnosti za sodelovanje z nami, če ne bo okrepila boja za človekove pravice. Prav tako ne razumem, zakaj se nismo odzvali na demonstracije, ki so bile v St. Petersburgu. Mislim, da moramo besede podpreti z dejanji. Hvala. Grazie, la... Hvala lepa. Sedaj pa kolega Belder za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoč. Od časa Petra Velikega Rusija in Evropa drugače tolmačita besedo modernizacija in tudi modernizacija izvajata na drugačen način. E, tukaj imamo zelo različne interpretacije tega pojma. To se je pokazalo tudi pri zadnjem srečanju na vrhu v Rostovo na Dono po podpisu partnerstva modernizacije je predsednik Medvedeja e, povedal, da Rusija to vidi predvsem v tehnokratskem smislu za evropske institucije pa je pomembno, da eh, govorimo o modernizaciji družbe na področju spoštovanja človekovih pravic v svobodni civilni eh, družbi. Vedno razmisleka je tudi, da je dobila eh, ruska varnostna služba več pravic kot Vladimir Lukin ugotavlja ob robu tega vrha model Putin eh, se ne sme ponavljati v regiji in tudi v Ukrajini. Lizek. Hvala lepa, sedaj pa kolega Lizek za minuto in pol. Šanovna pani predsednica. E, Hvala, gospa predsedujoča. Gospa Ashton. Mislim, da je prav, da imamo dialog z Rusijo. Dialog je potreben. In mislim, da bodo to podprli vsi razumni ljudje Tudi Evropski parlament ga bo podprl. Rusija se spreminja, ali pa to vsaj upamo. Upamo, da bo v Rusiji, kakor je povedal gospod Medvedev, zavladala pravna država. In Evropska unija vlaga v Rusijo, zato upamo, da se lahko zanesemo na to, da bo Rusija okrepila pravno varnost, zato da bomo lažje poslovali in ne težje. Zaenkrat imamo veliko pravnih težav v Rusiji. Pri dialogu z Rusijo jih moramo na to opozoriti. Zelo zadovoljni smo, da Rusija sodeluje z državami članicami, z mednarodno skupnostjo, z NATO, z Združenimi narodi, z Združenimi državami Amerike na področju boja proti terorizmu in v imenu mednarodne varnosti. Zavedamo pa se, da vsa področja še niso bila pokrita in urejena, še posebej kar zadeva sosede. Skrbi nas dejstvo, da določeni ruski politiki želijo obnoviti stari ruski imperij. Še posebej v zvezi z Gruzijo moramo biti zaskrbljeni in jih na to opozoriti. Hvala. La parola all'onorevole. Hvala lepa, sedaj pa kolega Fleckenstein za minuto in pol. Gospa predsedujoča, lady Ashton, dragi kolegice in kolegi, vrh eh, med Evropsko unijo in Rusijo je prinesel dober rezultat, sploh kar zadeva konkretizacijo partnerstva za modernizacijo. Zelo pozdravljam, da je dialog med civilnimi družbami postal ena od prioritet v eh, tem partnerstvu za modernizacijo. Kot eh, predsednik delegacije za odnose med EU in Rusijo sem eh, pred nekaj dnevi predsedoval konferenci, ki se ukvarjala spoh z, predvsem z to temo. Ugotavljali smo, kakšni napredek je dosegla Rusija v zadnjih letih in koliko še mora narediti koliko eh, dobrega lahko vnesemo v to razpravo, tudi mi za svojimi izkušnjami. Nekaj je jasno, partnerstva ni brez izmenjave ljudi, zato sem nekoliko razočaran nad tem, da Evropska unija ni naredila koraka naprej pri liberalizaciji vizumskih neke obveznosti. Zato moramo na tem delati skupno, Evropska unija in Rusija skupaj. Ne gre za to, da izpolnjujemo neke časovne načrte in da se držimo nekih vrstnih redov. Gre za to, da se smo preračunljivi, da imamo jasno določene kriterije. Vsi, tudi Rusija, mora zagotovo vedeti, da če izpolnjuje eh, konkretne pogoje in reši konkretne probleme, bo osvobojena vizumov. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Črnecki za eno minuto. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Gospod predsedujący, gospodje i gospodje odnosi med EU in Rusijo morajo biti dvosmerna cesta. Dajemo jim znanje, spretnosti, kar zadeva tehnološki razvoj, ampak oni nam bodo morali nekaj vrniti. Izboljšati bodo morali ozračje za naložbe, zato da bodo naši vlagatelji lažje vlagali. Potrebujemo pa tudi nekaj pravne gotovosti in stabilnosti zelo obžalujem dejstvo, da je bil ta vrh samo enosmerna cesta. Nekaj smo jim dali, nič pa nismo dobili nazaj. V tej skupni resoluciji ni omembe konkretnih primerov kršitev človekovih pravic. Imenovati bi morali kršitelje, podati bi morali konkretne primere, ki jih je zelo veliko gospa Merkel se je z gospodom Medvedjevom dogovorila o tem, da bi vzpostavili politično skupnost med EU in Rusijo. Odločiti se moramo, ali govorimo z enim glasom, ali bo vsaka država članica govorila zase. Hvala. Mon. Hvala lepa, kolega Milan, mo za minuto in pol. Kolegice in kolege, prosim, da otihnete. La importancia de las relaciones con Rusijo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pomen odnosov med EU in Rusijo je zelo pomemben. Velik, se pravi. Rusija je zelo pomembna soseda, strateški partner in tudi stalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov. Stvari se sedaj umirjajo, zahvaljujoč novim sporazumom z ZDA in Premostili so težave z raketnim ščitom in novo vlado v Ukrajini. Napetosti so se tudi pomirile, ki so bile povzročene pred nekaj leti zaradi Ukrajine. Resolucija 19, 29 Varnostnega sveta o Iranu je prav tako pripomogla k temu. Zato je dober čas, da izboljšamo odnose z Rusijo. Zelo se mi zdi škoda, gospa Ashton, da nismo dosegli nobenega napredka pri pogajanjih z Rusi. To pomeni, da mora Rusija najprej pristopiti k STO. Kolegice in kolegi, potrebujemo ambiciozen sporazum, ki bo vključeval energijo, naložbe in trgovino. Potrebujemo jasna pravila, ki bodo tudi pravno obvezujoča. To je tisto, kar potrebujemo. Seveda se strinjam, da bi Evropska unija morala pomagati Rusiji pri prizadevanjih za posodobitev, ampak partnerstvo za modernizacijo in ta okvir, ki smo ga vzpostavili na nedavnem vrhu, ni nekaj, kar je alternativa temu, kar sem omenil prej. Seveda sem zadovoljen, da bomo izboljšali pravni sistem v Rusiji in tudi se borili proti korupciji. To je vse lepo in prav. Težko me slišijo, zato bom sedaj končal, ampak povedati želim, da je enotna, konsistentna in učinkovita politika EU tisto, kar potrebujemo. Na voljo imamo ustrezne instrumente. Vi, gospa visoko predstavnica, ste prav tista oseba, ki nam bo to pomagala doseči, torej enotno in konsistentno politiko za Rusijo. Hvala. Kolegice in kolegi, razprava se približuje koncu, zato vas res prosim, da ste nekoliko tiše. Besedo dajem kolegu Vigeninu za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Vidim, da imamo težave s tem, da bi zagotovili mir v dvorani. Zdi se mi, da bo samo še slabše. Gospa visoka predstavnica, hvala lepa za to, da ste nam podali informacije in podatke o vašem srečanju z Rusi. Zelo nas je zanimalo, kaj se je dogajalo na tem srečanju. Mislim, da je bil to zelo konstruktiven sestanek z manj napetosti in več spoštovanja drug do drugega. To novo ozračje mislim, da bo vodilo do pozitivnih rezultatov v naših odnosih z Rusijo. Če naše vrednote še vedno niso popolnoma uravnotežene, potem lahko vsaj rečemo, da imamo več ciljev, ki jih želimo doseči skupaj. Več pobud lahko skupaj sprožimo. Strinjam se, oziroma ne strinjam se s kolegi, da je resolucija, ki jo nameravamo sprejeti, šipka. Ne, mislim, da je to uravnotežena resolucija in uravnoteženih resolucij že nekaj časa nismo videli. Mislim, da to kaže, kakšne rezultate smo dosegli. Kar zadeva vzhodno partnerstvo, mislim, da izboljšano komuniciranje z Rusijo pomeni zelo veliko. To nam bo dalo možnost, da rešimo odprta vprašanja v državah, ki so članice tega partnerstva. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Glede postopka Catch the Eye, samo en poslanec iz vsake politične skupine bo dobil besedo, ker res zamujamo. Kolegica Vajdere za eno minuto. Dobar. Cijeni ime kolegi. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, sodelovanje z Rusijo se mora nadaljevati in razvijati. Vendar, nov partnerski sporozum mora biti natančnejši in pravno obvezujoč. Sodelovanje za modernizacijo mora biti dvostransko in sorazmerno. Sem koordinatorka za pododbor za človekove pravice, zato moram povdariti, da pri vseh 115 sodbah na sodišču za človekove pravice proti Rusiji, je Rusija bila spoznana za krivo, vendar niso izplačali kompenzacije. Naprimer, primer iz leta 1944. Konanan je zažgal več nosečnic v Latviji in tudi drugih ljudi. Ta oseba je dobila častno priznanje strani ruske vlade. To dokazuje, da imamo različna razumevanja na področju človekovih pravic med Rusijo in EU. Hvala. Grac. Hvala lepa. Kolega Pasku za eno minuto. To my mind in terms of. Uh... Hvala lepa mislim, da je bil vrh med EU oziroma Nemčijo in Rusijo od 5. junija bolj pomemben kot vrh med EU in Rusijo, še posebej kar zadeva varnostno vprašanje v Transnistriji visoko predstavnica in ruski zunani minister bi se morala o tem pogovarjati pod pogojem, da govorita o isti stvari, ko govorita o mehanizmu za reševanje sporo in varnostnem forumu z Rusijo, zato da bi izmenjali mnenja o trenutnih mednarodnih zadevah in varnostnih vprašanjih. Priznavam, kajti sem profesor mednarodne politike, da je velika strategija potrebna velikim silam, ampak Hudič se skriva v podrobnostih in s tem se običajno morajo spopadati manjše sile. Grazie per luce. Hvala lepa. Še zadnji, ki se je prijavil k besedi, kolega Melcer za eno minuto. Frau Präsidentin, äh, viel wurde ja beim EU-Russland-Gipfel nicht gospod predsedujoča, na tem vrhu ni bilo doseženo veliko, partnerstvo za modernizacijo je samo na papirju in ni jasno, ali bo to temeljilo na partnerskem sporazumu ali, eh, partner, ali sporazumu o sodelovanju. Še vedno ni nobenih konkretnih eh, projektov, ki bi jih konkretizirali. Seveda pa je zelo pomembno, da poglobimo odnose z Rusijo, že iz eh, energetsko-pravnih vprašanj je Rusija najpomembnejši partner v tej smeri za Evropsko unijo prilagodi torej, zahtevo vezanja Rusije na države članice Evropske unije, se mi zdi kontraproduktivno, takšne odločitve ni mogoče sprijeti. K, Za takšno strategijo smo slabo vozili že pri širitvi 2004. Treba je upoštevati izpolnitev vseh eh, kriterijev, če smo govorili o Gazi in o Kosovo in eh, zmanjšanju kriznih območij, se treba vprašati, zakaj ne bi samo govorili o nestabilni politični situaciji v Kiregizi, če tam propadajo državne strukture, lahko to povleče za sabo tudi Evropsko unijo in zaradi tega ne bi trpel samo projekt na Boko. Hvala lepa. Grazie, ehm. Hvala lepa. Postopek KGA je s tem zaključen. Besedo dajemo podpredsednici gospe Ashton. Že vnaprej se vam opravičujem zaradi hrupa v dvorani. Kolegice in kolege pa res lepo, lepo prosim, da so tiho. Gospa podpredsednica, izvolite. Thank you, Madam President. I hope, th Thank you, Madam Pre Hvala, gospod predsedujoča. Upam, da tisti, ki želijo prisluhniti sklepu te razprave, imajo možnost, da to storijo. Posvetilo se bom samo določenim ključnim vidikom. Mislim, da so o tem spregovorili nekateri poslanci. Na začetku želim omeniti partnerstvo za modernizacijo in sporazum za politično sodelovanje. Ta dva nista vzajemno izključujoča. Želim si videti napredek na področju sporazuma za sodelovanje. Imamo nekaj odprtih vprašanj v zvezi s trgovino in gospodarskimi vprašanji, vendar po mojem mnenju ni nobenega dvoma, da moramo ta sporazum skleniti. Partnerstvo za modernizacijo pa smo sprožili in to je pristop. Vseeno mislim, da imamo nekaj resnih problemov v zvezi s tem. Vendar gospod Lambsdorff je prav tako povedal, da je to velika priložnost za nas, da dosežemo napredek. Res je, to vključuje vprašanje človekovih pravic. Ne gre samo za tehnične prednosti, ki si jih želi videti Rusija. To je mnogo obsežnejše, vključuje tudi reformo pravosodja. Če si preberete izjavo o tem vrhu, potem boste videli, kaj vse smo vključili v to Gospod Belder, tudi vi boste morda našli odgovor na vaše vprašanje. Kar zadeva zmožnost, da bi govorili z enim glasom, to je omenila gospa Omen Reuten. Sedaj smo v stanju, ko e-, Evropska unija deluje mnogo bolj konsistentno na številnih področjih. Mislim, da Rusija ceni to, da lahko govori z 27 državami članicami. To se nikoli ne bo spremenilo, niti se ne bi smelo, vendar to ne vpliva na odnose med EU in Rusijo. Evropska unija kot skupina 27 držav pa je mnogo bolj vplivna in lahko dosežemo rezultate, ki si jih želimo v Rusiji. Mnogo bolj vplivna je kot posamezne države članice. Gospod Tenok, Le Pen, Svoboda, omenjali ste dve pomembni stvari. Povezave v zvezi z kriznim upravljanjem. Sergejem Lavrovom sem govorila o tem, kako bi lahko učinkoviteje sodelovali v zvezi z vprašanji, ki se pojavljajo po svetu. Kirgizija ni bila vprašanje tam, kajti to je postalo pomembno pred 48 urami, sedaj posodelujemo ne samo z Rusijo, ampak tudi številnimi drugimi partnerji. Vikend sem preživela na telefonu, govorila sem z predstavniki iz Kazahstana in drugih držav, zato da bi našli rešitev. Omenjali pa ste tudi Ukrajino. Včeraj sem se srečala z ukrajinskim premijejem, zato da bi razpravljali o tem, kako lahko poglobimo odnos med EU in Ukrajino. Vem, da je Ukrajina za nas zelo pomembna država. Zelo pomembna je v zvezi s tem, kar počnemo na področju vizumov in regionalnih razsežnosti. To je omenil gospod Brok na začetku. Pomiriti vas želim in vam zagotoviti, da smo zelo koherentni na tem področju. Delujemo tako, da ne ustvarjamo neravnovezi med njimi. Gospod Fleckenstein, dialog s civilno družbo je omenjen. To je zelo pomembno. Po mojem mnenju pa je tudi zelo pomembno to, da Rusija ponovno razmišlja o tem, da bi se pridružila svetovni trgovinski organizaciji brez polne carinske unije. Ali bo to samo s Kazahstanom ali sama, to še ne vem. Z namestnikom premija Šivalovom sem govorila o tem, kaj lahko dosežemo na tem področju. In, če smem, bi omenila še Gruzijo. To je zelo pomembno vprašanje. O tem smo spregovorili na dvostranskih srečanjih na vseh ravneh. Pomembno je, da poskušamo v Ženevi najti rešitev za to in Pierre Morelu se želim zahvaliti za delo, ki ga je upravil. In če na koncu energija je zelo pomembno vprašanje, ki se pojavlja povsod. Ohraniti moramo pomembno partnerstvo na tem področju, tako z Rusijo, kot tudi z Ukrajino. Hvala. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Prejela sem pet predlogov resolucije ob koncu te razprave. Razprava je zaključena, glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Sedaj pa nas čaka glasovanje.